prehajamo na poročilo Landsbergis, pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo, mehanizem za preprečevanje izogibanja. Gospod Landsbergis želi besedo, če se ne motim. Želite besedo, kolega? Kolega Landsbergisa ne vidim v dvorani. Želi besedo, ne želi besede, izvolite. Na kratko. Gruzija verjetno najbolj napredna pri izvajanju reform povezanih z liberalizacijo bizonskega sporazuma in pridružitvenim sporazumom. 68 odstotkov ljudi v Gruziji podpira pri stopi Evropske unije in demokratični razvoj. Uh, Poglobljeni celovit sporazum o prosti trgovini eh, bo prinesel pozitivni učinek za Gruzijo, vendar pa bo zaradi asimetrije v trgovini učinek v Evropski uniji minimalen. Gruzija bo pridobila delovna mesta, spodbudila rast in investicije. Takšen mehanizem še ni bil um, uporabljen, vendar zagotavlja tudi varnost za proizvajalce na področju. Uh, agrikulture in tudi v okvirju predružitvenega sporazuma. Zato prosijo vsi, ki so delali na tem področju, za vašo podporo. Hvala. Hvala lepa. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Sedaj pa ratifikacija Marakeške pogodbe, glede na prejete peticije, zlasti peticijo številka 924-2011. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani. Predlog resolucije odbora za peticije je sprejet. Prehajamo na ugovor v skladu s členom 106 poslovnika odobritev gensko spremenjene soje FG 72 odbor Envi podaja ta predlog, predlog 3, glasujemo poimensko, predlog spremembe številka 3. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 1, kdo je za, dvignite roke. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Poimensko glasujemo o predlogu spremembe številka dve. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo o celotni resoluciji. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Prehajamo na drugi dosje v zvezi z gensko spremenjeno sojo. Še vedno podaja predlog isti odbor. Soja MON 87708 krat MON 89788. Predlog spremembe 3 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Glasujemo o predlogu spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Glasujemo po imensko o predlogu spremembe številka 2. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Glasujemo o predlogu resolucije. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Tretji dosje v zvezi z isto zadevo. Gensko spremenjena soja MON 87705 MON 89788. Predlog 3 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Poimensko glasujemo o predlogu spremembe številka dve. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Glasujemo o celotni resoluciji, glasujemo poimensko. konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa ugovor v skladu s členom 106 poslovnika glede emisij z lahkih potniških in gospodarskih vozil Euro 6, predlog resolucije odbora. Envi. Gospa Bjenkova želi besedo pred glasovanjem, če se ne motim, izvolite. S'il vous plaît, chers collègues. Kolegice in kolegi, prosim za malo miru. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Prebrala bom uradno izjavo komisije, ampak najprej bi rada izpostavila, da sta, ko, imata komisija in parlament skupen interes. Prejšnji teden smo predložili nov homologacijski sistem. Komisija bo dobila nove močnosti in zagotovila, da bo um, do države članice se držale pravil, tako da ne bo prišlo do novih primerov, kot je bil Volkswagen. Sedaj pa uradna izjava. Komisija um, je zavezana, da bo sporazum iz septembra 2007 tudi izpolnila v zvezi z meritvami emisij in tudi kaj računa na podporo parlamenta oktobra 2007. 28. oktobra 2015 je tudi odbor za motorna vozila glasovalo v zvezi z določbami glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil. Zavedamo se, da je glasovanje tudi povzročilo kritiko um, parlamenta v zvezi z faktori skladnosti. In menimo, da se lahko z našim predlogom odzovemo na vašo kritiko. letni pregled tega dejavnika je vključen v predlog uredbe komisije. cilj te klauzule revizijske klauzule je da ta dejavnik čim prej približamo ena, najkasneje pa do leta 2023. Komisija bo to revizijsko klauzula uporabila tudi za drugi dejavnik že leta 2017 in to vsako leto. Zaradi te revizijske klauzule in tehničnega napredka, ki ga lahko pričakujemo, bodo proizvajalci že od danos morali zagotoviti, da bo Eh, skla, dejavnik skladnosti ustrezal številki ena. Strinjamo se s parlamentom, da je treba zagotoviti, da bo komisija lahko sprejemala ukrepe tudi z raznimi postopki, vključno z dejavnoki sklanjenosti, z delegiranimi akti. Komisija je zavezana, da bo tesno sodelovala s parlamentom in svetom in dosegla kompromise v zvezi s tem brez kakršnih koli odlašanj. Komisija bo zagotovila, da bo parlament pravočasno in stalno vključen pri določanju dejavnikov skladnosti. Tako bomo lahko s pomočjo vso zakonodajalcev zagotovili zanesljivu okvir registracije za motorna vozila. Hvala lepa, to izjavo boste seveda tudi prijeli v pisni obliki. Hvala lepa, gospa. Predsednik odbora Envi, gospod Lavija, želi besedo, izvolite. Predsedujoča, zahvaljujem se komisarki Vienkovski za njeno prisotnost na plenarnem zasedanju in tudi podpredsedniku Šefkoviču za njeno pomembno delo to je dokaz pozitivnega medinstitucionalnega sodelovanja in kaže jasno zavezanost za prihodnost. Rad bi povabil vse člane Evropskega parlamenta, da upoštevajo to zavezo pri, svojih, pri svojem glasovanju, ki je zelo pomembno za naše državljane. Hvala. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj lahko prejdemo na glasovanje o resoluciji potrebujemo kvalificirano večino, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Tristo petinsedemdeset glasov bi potrebovali za kvalificirano večino, tako da ta predlog ni sprejet. Prehajamo na poročilo gospi Reding, pogajanje o sporazumu o trgovini s storitvami TISA. Odbor INTA je pristojen za to. Začnimo pa s predlogom 64. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Predlog 20. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 66. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 21. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Poimensko glasujemo o predlogu 22. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Prehajamo na predlog 24. Kdo je za? Ne, se upravičujem, predlog 23. Se upravičujem, predlog 23. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 24. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Poimensko glasujemo od 3 in 25. Konec glasovanja. Sprejeto. Poimensko glasujemo o predlogu 26. Glasujte, kolegice in kolegi. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 27. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 28. Kdo je za? proti, zdržani, zavrnjen. Predlog štiri, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Prav, glasujemo o predlogu spremembe številka štiri. Konec glasovanja. Zavrnjen. prvotno besedilo v dveh delih. Prvi odstavek, prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Se pravi, čujem še enkrat, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Poimensko glasujemo o 65. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 29. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 5. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Dobro bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 5. Konec glasovanja. Sprejeto z dvema glasovama več za kot proti. Zelo natesno. Glasujemo o odstavku 1BV, prvotno besedilo v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Tretji del za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet zavrnjen. Predlog šest za, proti, vzdržani, zavrnjen. Poimensko glasujemo o 31. Konec glasovanja. Zavrnjen. 32. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Poimensko glasujemo o 54. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 34. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 1, C, I, X v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Samo glasove za sem videla. Sprejeto. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani bolje bo, da preverimo. Glasujemo o drugem delu originalnega besedila pri odstavku 1c rimska 9. Konec glasovanja. Sprejet. Dvigujte roke, drage kolegice in kolegi. Odstavek 1.36. predlog spremembe glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Sprejet. Poimensko glasujemo o predlogu 37. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prvotno besedilo, prvi odstavek, točka D, točka V, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 38. predlog glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 39. glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Poimensko glasujemo o predlogu 40. Konec glasovanja. Zavrnjen. Poimensko glasujemo o predlogu 41. Konec glasovanja. Zavrnjen. Poimensko glasujemo v predlogu 42. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 43. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Poimensko glasujemo v predlogu 44. konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 45 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 46 glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 1.g. rimska 9. Prvi del besedila, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Drugi del besedila, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Glasujemo o predlogu 47. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo vseeno preverili z elektronskim glasovanjem, če nimate nič proti. Glasujemo o predlogu 49. Ali v ciklu? Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj 50 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem z dvigom roko 51 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 53 poimensko glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Potem sedem eh, za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj sprememba 52 eh, nomin, eh, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Osem je torej brez predmeten, sedaj 68 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z dvigom roko 9 za, proti, zdržani rekla bi zavrnjen in bomo preverili, nekoliko nejasno je. Glasujemo o spremembi 9 elektronsko. Smo glasovali in sedaj je konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj glasujemo o 55 z dvigom rok. Kdo, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen od deset, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen, 56 za, proti, zdržani, zavrnjen, 11 za, proti, zdržani, zavrnjen, 12 za, proti, zdržani, zavrnjen, poimensko 13 za, proti, Eh, pardon, eh, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 14. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 57 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 58 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen zavrnjen, 15 za, proti, zdržani, zavrnjen, 59 za, proti, zdržani, zavrnjen, 16 za, proti, zdržani, zavrnjen, 60 za, proti, zdržani, zavrnjen, 61 D za, proti, zdržani, zavrnjen, proti, zdržani, zavrnjen, 17 za, proti, zdržani, zavrnjen, 2 za, proti, zdržani, zavrnjen, 18 za, proti, zdržani, zavrnjen. Po imensko o ena, o spremembi ena glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 62 za, proti, zdržani, zavrnjen. 69 za, proti, zdržani, zavrnjen. 19 za, proti, zdržani, zavrnjen. 63 za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj glasujemo po imensko o celi resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. S tem je resolucija sprejeta. Sedaj gremo naprej in sicer bomo glasovali o novi strategiji za enako spolo in pravice žensk po letu 2015. Najprej predlog resolucije skupine e FDD, kdo je za proti, kdo se je vzdržal, zavrnjeno, torej gremo na predlog resolucije SDLD, guje in zeleni. Glasujemo o prvem stav, eh, stavku prvotnega teksta, po imensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejet sedaj poimensko. Ob drugem odstavku prvotno besedilo glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprememba 2D, tretji odstavek, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Sprememba 10. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverila bi rada elektronsko. Glasujemo o spremembi 10. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj sprememba 3. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno. D sprememba 12. Podelih prvi del za. Proti. Zdržani? Nekoliko nejasno je. Glasujemo v prvem delu elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnen. Drugi del je torej brezpredmeten. Sedaj glasujemo o 11 po dveh delih. Prvi del za. Drugi del. Eh, pardon, proti vzdržani. Drugi del za. Proti. Zdržani. Bomo preverili drugi del spremembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj sprememba 13 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Sprememba 15. Prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejet. Drugi del za. Proti. Zdržani. Zdržani. Bomo preverili. Drugi del spremembe 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Res je bilo zelo tesno. Z enim glasom je zavrnjen. 16 za. Proti. Zdržanje eh, je zavrnjen. Uh, odstavek 4, prvotno besedilo po delih, e, se upravičujem, vračamo se nazaj na spremembo 16, po imensko glasujemo. 16, torej glasujemo sedaj v 16. Konec glasovanja. Sprejet odstavek 4, prvotno besedilo, prvi del za. Drug, eh, kdo je proti, kdo se je zdržal, sprejeto, poimensko drugi del, glasujemo poimensko drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto sedaj. Glasujemo odstavko 5, eh, sprememba 4 za proti, zdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, zdržani, sprejeto. Pet je torej peti odstavek postal brez predmete. Sedaj je peta sprememba, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj 14. Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da je eh, sprememba zavrnjena. Bi preverila 14. Torej glasujemo o 14. Konec glasovanja. Zavrnjen. Potem po imensko o 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Potem 7D. Za. Proti. Zdržani. Bi rekla, da je zavrnjen zavrnem. Sedaj glasujemo o osem za, proti, vzdržani, sprejeta. Potem po imensko o prvotnem besedilu uvodne izjave A glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto sedaj z dvigom rok o 9D za proti. Zdržani. Zavrnjen. Po imensko o uvodni izjavi F glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj sprememba ena, po imensko glasujemo. Sprejeto. konec glasovanja. Zavrnjeno. In sedaj bomo glasovali poimensko o celi resoluciji. Glasujte. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. S tem smo zaključili glasovanja. Hvala lepa, prekinjam zasedanje. Obrazložitve glasov se bodo začele čez kašen trenutek.